dejavnosti na področju mladine in izobraževanja. S tem bi rada zaključila in naj še enkrat povem, da sem zelo vesela, da smo se lahko danes sestali. Hvala lepa, Sidonija. Imeli smo torej nekaj uvodnih predstavitev naše tematike, imeli smo predstavitev situacije. slišali smo, kakšne so ovire eh, za oblikovanje evropskega proračuna, to je predstavila Sidoni in potem smo tudi slišali poročilo Deluat Consultinga o povezavah med nacionalnimi proračuni in evropskim proračuni. Tukaj vidimo dva različna svetova in ko želimo uresničevati skupne evropske cilje, ki so zapisani v Lisbonski strategiji, je bilo zelo malo koordinacije med nacionalno uh, strategijo in tem, kar se je dogajalo na evropski ravni. Leta 2000 so naši predsedniki držav in vlad sklenili, da naj postane evropsko gospodarstvo najbolj konkurenčno gospodarstvo do leta 2010, se pravi največ raziskav, inovacij, novih tehnologij. Eh, gre za gospodarstvo znanja, gre za eh, spodbujanje izobraževanja, udejanjanje teh ciljev, pa eh, v 80 odsotkih spada v nacionalno pristojnost in s tem tudi v nacionalni proračun in raziskava v štirih državah članicah, ki jo je opravilo podjetje Deluat, eh, je pokazala, da se eh, ni dovolj posvečalo pozornosti Lizbonske strategiji in kaj ugotavljamo danes, da je ta ambiciozna strategija, Strategija propadla, sedaj pa se pripravlja nova strategija Evropa 2020. Cilj je, da premagamo krizo, ozdravimo evropske finance in da si zastavimo jasne cilje za naslednjih deset let. Če želimo, da ta strategija uspe, moramo delati drugače in prepričan sem, da morajo parlamenti bolj sodelovati, se pravi nacionalni parlamenti in Evropski parlament. Sedaj pa prisotnim v dvorani predajam besedo, torej med prisotnimi želim posebej pozdraviti delegacijo nemškega parlamenta Bundestaga, ki je prišla v zelo velikem številu, neobičajno velikem številu, kajti mi smo rekli eh, ne več kot štirje poslanci iz parlamenta, vendar na ključje je privedlo do tega, da je Bundestag danes v Bruslju zastopan z parlamentom, mnogimi eh, poslanci, poslankami, ki sodelujejo na različnih sestankih. Tu imamo šest eh, eh poslancev, Klaus Hageman je podpredsednik eh, odbora za proračun in eh, 16.30 mora oditi na drug sestanek in če gospod Hageman že sedaj želi prevzeti besedo, bi seveda mu dal to priložnost. Gospod podpredsednik, prosim. Spoštovani predsednik, kolegice in kolegi Evropskega parlamenta, najlepša hvala za izrečeno dobrodošlico naši delegaciji. In začel bom kar z vprašanjem, kaj ti tema, ki ste jo pravkar osvetlili. Zaposluje tudi nas v Nemčiji in s kolegicami in kolegi smo se o tem že pogovarjali. Gre za to, kako bi lahko izboljšali sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom in kako bi lahko to sodelovanje potekalo na takšen način, da bi lahko boljše nadzorovali tudi izvršno oblast predlagamo, da bi izdelali predloge na to temo, morda v delovnih skupinah. Na vsak način pa bi morali začeti s to razpravo tako, da bo ta razprava potekala tako v nacionalnih parlamentih, kakor tudi na evropski ravni. Veliko uspeha želim današnji sej. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Zastavili ste mi vprašanje in ker boste zelo kmali odšli, eh, bom takoj odgovoril. Na ta način bodo drugi govorniki eh, lahko takoj reagirali na moj predlog. Torej, sprašujete, kako lahko mi konkretno vzpostavimo neko Eh, skupno metodo delo, ki bi omogočila redno delo, redna srečanja, kot naprimer je to današnje. Torej imam predlog. Eh, pred nekaj dnevi je Evropska komisija predlagala, da naj se zagotovi boljša koordinacija nacionalnih proračunskih politik in v ta namen naj vsaka vlada predloži predhodni eh, načrt proračuna, eh, se pravi, komisija bi to preučila in če bi ugotovila, da je to skladno z evropskimi cilji, bi dala zeleno luč eh, in v nacionalnih državah bi potem nacionalni parlamenti odločali o tem osnutku proračuna. Ne vem, kaj si vi mislite o tem postopku. Mislim, da je določena kritika na mestu. Uh, naprimer, Francija je tudi tu zastopana in ne morem si predstavljati, da bi Francija sprejela tako predhodno kontrolo lastnega proračuna na ravni skupnosti. Osebno menim, da bi bilo bolje, če bi parlamenti kot prvi sodelovali pri tej koordinaciji. V večini naših parlamentov smo imeli Eh, proračunsko orientacijsko razpravo in to je nekaj povsem ločenega od same priprave proračuna. Torej, eh, ponavadi proračunsko eh, leto ustreza normalnemu koledarskemu letu in To pomeni, da je treba spomladi eh, imeti to predhodno razpravo, o proračunu se pa glasuje jeseni. Tako velja tudi za evropski proračun. In tu se sprašujem naslednje. Zakaj se ne bi dogovorili, da organiziramo te naše orientacijske razprave hkrati? Se pravi, da bi razprava potekala dva dni, prvi dan skupaj, potem pa drugi dan vsak zase v svojem nacionalnem parlamentu. Se pravi, prvi dan bi imeli uh, razpravo 28 parlamentov, 27 nacionalnih in Evropskega parlamenta. Vsak bi ostal pri sebi doma, lahko bi imeli videokonferenco in razpravljali bi skupaj o naših proračunskih usmeritvah. Že samo dejstvo, da organiziramo tako razpravo, bi prineslo mnoge prednosti. Prva prednost. Izhajali bi iz istih eh, gospodarskih hipotez, se pravi, kaj predvidevamo glede rasti, glede vrednosti evra, glede cene nafte, glede obrestnih mir. V tem trenutku vsaka država članica izhaja iz svojih gospodarskih domnev uh, vse to pripravi pač eh, ministar pristojen za proračun. Se pravi, mi bi izhajali iz istih gospodarskih eh, predvidevanj. In tu bi lahko vsak rekel, na ta način bi naj moj proračun ustrezal proračunski disciplini skupnosti. Tu gre tudi za pakt stabilnosti in rasti, ki se bo še razvil, ki bo ažuriran in eh, ki bo upošteval finančno krizo. Se pravi, gre za neko skupno disciplino, ki bo še okrepljena. In vsak bi lahko potem tudi rekel, tako bom svojim proračunom zagotavljal financiranje skupnih ciljev, na primer eh, politika raziskav, eh, politika informiranja in podobno to so skupni cilji, ki jih lahko uresničimo samo, če vsak predvidi ustrezna sredstva v svojem proračunu. Se pravi, sredstva v evropskem proračunu in sredstva v nacionalnih proračunih so potrebna. In če bi se navadili, da začnemo pripravo proračuna skupaj eh, v skupnem pogovoru, bi s tem izginili zidovi, ki še vedno obstajajo v Evropi. Odpravili smo nadzore na mejah, vendar pa še vedno ohranjamo nek stekleni zid eh, na tem področju. Pomembno je, da skupaj sprejemamo neke velike usmeritve. Če bi torej poskusili vzpostaviti eh, taka srečanja brez kakršnih koli pravnih obveznosti, torej brez kakršnih koli pravnih obveznosti, to bi bila, bila samo izmenjava mnen, tako kot danes, bi s tem preprostim postopkom začeli koordinirati, primerjati proračunsko politiko in mi bi zagotovili, da parlamenti sodelujejo pri pripravi proračuna od samega začetka. Potem pa seveda eh, lahko vlade, Evropska komisija pripravijo svoje usmeritve in cilje. Hkrati pa bi seveda upoštevali to, kar smo mi predlagali. In eh, to je predlog, ki sem ga želel predstaviti na, na samem začetku. Italijanska delegacija je tudi zelo obsežna, pozdravljam jo in gospod eh, Karavalja iz Senata je prosil za besedo. Gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dage kolegice in kolege, kot predstavnik italijanskega eh, senata danes tukaj se vam zahvaljujem za to priložnost, da spregovorim uh, Najprej se bom osredotočil na možne sinergije med proračunom Evropske unije in nacionalnimi proračuni, potem pa se bom osredotočil na razpravo, ki je potekala v odboru za proračun v italijanskem senatu v zvezi s prihodnostjo evropskega proračuna. Kar zadeva prvi vidik, torej prvo vprašanje, tudi mi se strinjamo gospoda, s gospodom Lamasurjem, ki nam ga je predstavil v študiji Evropska unija je z eh, pravnega vidika gigant, z proračunskega vidika pa eh, škrat in zaradi tega je težko vzpostaviti sinergijo med nacionalnimi proračuni in eh, evropskim proračunom, ker ni primerljivosti. Kar pa zadeva za, za, z izjemo strukturnih skladov v tej študiji nismo videli nobenih možnosti za koordinacijo uporabo evropskih sredstev z nacionalnimi, nacionalnimi programi ker ostajajo nacionalni proračuni bistveno ločeni od evropskih proračunov. To kažejo tudi intervjuji, ki jih je, eh, zasledimo v študiji svetovalne družbe Deloitte, ki pravi, da gredo bolj na, so bolj usmerjeni na rezultate kot pa na učinke. In torej v eh, nacionalni eh, proračuni so usmerjeni v enoletno planiranje, medtem ko je evropsko planiranje večletno in je zelo strogo pri dodeljevanju sredstv. In prav to drugačna pristopa onemogočata eh, usklajevanje. Kakšne sinergije lahko zagotovimo med evropskim proračunom in italijanskim proračunom? Zelo šibek je, šibka metoda Eh, skupne koordinacije, ker ni nobene obvezujoče zaveze. In zato je zelo zanimivo to, kar predlagate, da bi imeli predhodno razpravo, že samo, ko bi imeli izhodiščne podatke o um, gospodarskih usmeritvah, bi bil to že korak naprej. M mm, prizadevanja, da, zmanj, da se zmanjša javna poraba v Italiji, kažejo na to, da skušamo izkoristiti sinergije na najboljši možen način. Po drugi način pa pomankanje sredstev lahko privede ministerstva, min, eh, oziroma proračunske porabnike, da koncentrirajo te sredstva v tiste eh, sektore, ki se financirajo iz evropskih eh, sredstev. To pomeni, da bi na ta način lahko najbolje izkoristili sinergije. Dejstvo pa, da je Italija tudi neto plačnica, bi pomeni, da bi lahko morda našli boljo porabo za sredstva, ki jih dobimo iz Evropske unije. Zaradi tega se mi zdi primerno, da Eh, odboroma za proračun v senatu in parlamentu predlagam, da skušajo najti sinergije med nacionalnimi politikami in politikami, ki se izvajajo iz proračunskih sredstev Evropske unije, specifičnimi pozornostjo do eh, italijanske situacije. V našem odboru za proračun v senatu smo imeli razpravo tudi o eh, Ki, drugo razpravo, ki je bila povezana s proračunom Evropske unije. Opazili smo, da v desetih letih obstoja evre, evra so se neravnovesja med državami, evropskimi državami bistveno povečala, dejansko ni prišlo do konvergence. Imamo še območja, ki um, imajo v trgovinski bilanci vedno večji deficit, druge pa zbirajo, uh, imajo presežek v, pro, uh, v trgovinski bilanci. In če torej proces konvergence ne bo deloval, potem je lahko to resno ogrozi projekt enotne valute. Najvišjo stopnjo konvergence lahko dosežemo, eh, eh, moramo doseči, ker to je prioritetna naloga za Evropsko unijo za proračun v prihodnih letih in vsa sredstva za, eh, namenjena za povečanje konkurenčnosti in večjo kohezijo bodo seveda dobrodošla. In ob koncu, ko gre za odobritev, v razpravi pri odobritvi posojila Grčiji, smo izpostavili, da gre za tukaj skoraj da. Uh, eh, stavni premik na ravni Evropske unije, ker čeprav so številne države članice namenile sredstva, ki presegajo sredstva evropskega proračuna, je reševanje Grčije vsekakor bila operacija evropskega značaja in evropski, grški proračun nima uh, možnosti uh, premagati teh uh, težav. To pa pomeni, da se lahko tudi evropski proračun v prihodnosti bistveno lahko spremeni. Zato vabim odbor za proračun Evropskega parlamenta, kot je bilo že rečeno, da nameni eno razpravo temu vidiku in vključi v to razpravo tudi nacionalne parlamente, eh, da se upoštevajo ti vidiki. Najlepše hvala še enkrat za besedo. Euh, euh, hvala lepa, gospod predsednik, za ta zanimivi prispevek. Gospod Kareš dobi sedaj besedo, ki predstavlja Francijo. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala lepa najprej za ta zelo koristni in zanimivi sestanek. Rekli ste, da poteka v zanimivem trenutku globoke krize in eh, vsak meri pomen odločitev, eh, ki se sprejemajo v tem trenutku tudi potem. Hvala tudi za to možnost, da damo konkretne predloge na podlagi vašega dokumenta, ki mi posem ustreza, lahko seveda reagiramo. Najprej želim povedati, da se strinjam z vašim mnenjem. E, tu imamo dve zahtevi, ki naj bi jih vsaka država članica uresničevala prvo je najprej eh, urejanje javnih financ, to je nujno potrebno, hkrati pa moramo seveda poskrbeti za rast. Seveda eh, so v določenih državah tudi deficiti, hkrati pa moramo pregledati, kakšne so perspektive rasti in če je perspektiva rasti majhna, je to večji problem. Glede ciljev. Torej, do sedaj je bilo težko združiti eh, naprimer stvari na področju gospodarstva, za doseganje konvergence eh, na področju evropskega gospodarstva bo treba najti nova orodja. Strinjam se tudi z vašo analizo glede eh, evropskega proračuna. Evropa mora biti v stanju, da posega, če želimo ohraniti to rast na evropski ravni. moje osebno mnenje je da bi morda morali imeti eh, neke evropske davke s katerimi bi poln, eh, zapolnili potrebe evropskega proračuna potrebna je koordinacija proračunu to je nujnost brez koordinacije danes ne gre in treba je hoditi torej po poti koordinacije usklajevanja hkrati pa moramo seveda upoštevati to, kar se je dogajalo v zadnjih letih, eh, ko pač te koordinacije ni bilo. Imamo torej predlog eh, komisije. Mislim, da eh, komisije tudi nismo dovolj dobro razumeli, ker tudi ona ni stvari dobro razložila. Osebno sem šokiran uh, nad tem predlogom. oziroma nisem šokiran, so pa mnogi eh, pri nas doma stvari slabo sprejeli, ker pač so v tem videli napad na nacionalno suverenost. Torej, pomembna je eh, koordinacija, usmeritev, kot ste vi to predlagali, karkoli pač. Eh, izberemo katero koli pot, eh, pomembno je, da so nacionalni parlamenti bolj vključeni. To je pogoj sine qua non. In eh, če predlagate letna parlamentarna srečanja v zvezi s tem vprašanjem, to se mi zdi primerno. Na ta način eh, bi tudi premagali mnogo velike ovire in tudi nezaupanje do predlogov komisije. Francoski poslanci bodo prav gotovo z veseljem sprejeli možnosti koordinacije. Hvala. Hvala lepa. Torej, tu so eh, naši nemški prijatelji. Imel bi dve priporočila pripombe. Torej, slišali smo predstavnike Nemčije, Italije in Francije. Gre za tri največja gospodarstva evroobmočja in celinske Evrope. Te tri države se nahajajo v zelo različnih situacijah, naprimer, kar zadeva konkurenčnost. Um, Eh, gre za različno eh, zunanje trgovinsko bilanco, različno proračunsko situacijo, imajo pa skupno bolezen in sicer premajhno rast. Torej, kot rečene, gre za največja gospodarstva evroobmočja in tu imamo bolezen, anemijo v sedmih prvih letih tega stoletja, pred nastopom krize, smo imeli najbolj uspešna leta za celotno človeštvo. V Aziji velika rast, eh, Latinska Amerika 6-7 odstotkov, Afrika 5 odstotkov in sedaj ob koncu, ob izhodu iz krize je Afrika ponovno dosegla 5 odstotkov. Te tri države, ki sem jih navedel, pa eh, dosega jo poprečno en odstotek, en odstotek in to je bolezen, ki jo moramo zdraviti. In eh, te države, te tri države so imele različne strategije. Mi seveda razumemo situacijo, v kateri se nahajajo nemški prijatelji. Kajti, ko se primerja Nemčija in Francija, so v istem uh, obdobju Nemci uh, eh, sklenili, da bodo nekaj naredili. Francija ni storila ničesar, vendar deset let pozneje Nemčija sicer eh, ni bila dovolj poplačana za svoja prizadevanja. Sicer je postala Nemčija eh, prva izvoznica ob Kitajski, vendar eh, BDP ne raste dovolj. Se pravi, potencial za rast v naslednjih desetih letih ostaja tudi po koncu krize majhen. Francija ni izvedla istih prizadevanj, ni več tako konkurenčna, ima pa tudi zelo majhno rast. Ne bom ocenjeval Italije. Italija je v sedmih letih, v sedmih prvih letih stoletja skoraj da imela ničto rast, ko je pa preostali del sveta imel velikansko rast. In to je izziv pred nami. Dokler ne bomo imeli rast v višini treh odstotkov in bo to trajalo nekaj let, ne bomo mogli financirati konkurenčnosti jutrišnjega dne. In zaradi tega so potrebne izmenjave med nami. Tu se seveda sprašujemo, kaj je dobra gospodarska politika, kakšna naj bi bila mešanica varčevanja, spodbujanja, monetarne politike, In tu moramo seveda tudi doseči inovativno politiko. To je zelo težko. Torej imamo isto bolezen. In tu je potrebna izmenjava med nami in mi moramo iskati navdih pri evropskih partnerjih, ki jim je na tem področju uspevalo bolje kot nam. To je moje osebno mnenje. Sedaj po treh predstavnikih nacionalnih parlamentov besedo predajam Salvadorju Garigi. To je evropski poslanec iz Španije četrtega gospodarstva v celinski Evropi. Prosim. Kako odgovornost ste mi naložili, gospod predsednik? Vsekakor pa moram reči, da bi rad spregovoril v imenu španskih poslancev nacionalnega parlamenta, ki danes niso mogli bi priti na ta sestanek prav zaradi uh, zmanjšanja proračunskih sredstev. Zaradi tega pa je naš eh, stališče tukaj veliko bolj pomembno, da izrazimo to skupno stališče, stališče španskih poslancev nacionalnega parlamenta. Popolnoma se strinjamo z idejami, ki jih je predstavil predsednik Lamasur o današnjem dnevu oziroma o dnevu, ki bi ga morali nameniti razpravi o proračunu. Predvsem zato, ker bi bilo zelo pomembno imeti tako razpravo, da bi tudi poslanci iz nacionalnih parlamentov lahko razumeli, do kako velikega protislovja prihaja, ko govorimo o ciljih eh, Evropske unije in sredstvih, ki jih imamo za izvajanje in uresničevanje teh ciljev. Ti cilji in tudi proračuni se o, določajo na um, ministerskih svetih, potem pa predsedniki vlad razlagajo poslancem o povratku svetov, kaj so se dogovorili. Um, nacionalnim parlamentom se razložijo cilji, pokažejo se, kateri so cilji, nikoli pa se jim ne pove, katera finančna sredstva so na voljo, da se eh, uresničijo ti cilji. In to dobro vem, ker sem sam bil tudi nacionalni. Eh, poslanec v nacionalnem parlamentu. In tako kot moj italijanski kolega, sem se tudi jaz spraševal, koliko nas stanejo um, programi Evropske unije. Nikoli pa nisem razmišljal o tem, koliko Evropska unija dejansko namenja sredstev v doseganju teh ciljev. Vem, ker sem sam bil uh, poslanec. In kar zadeva vlogo Evropskega parlamenta, bi bilo zelo koristno tukaj, da bi Evropski parlament predstavil nacionalnim parlamentom, katere so prioritete Evropske unije, da se razume, zakaj se kregamo s svetom, zakaj moramo govoriti o instrumentu fleksibilnosti, ko eh, zaključujemo osnutek Evropskega proračuna, da vemo, zakaj se eh, borimo proti svetu, če hočemo za instrumente prožnosti povečati za 100 milijonov evrov ali če potrebujemo nova, nove sklade, sklade za boj proti globalizaciji itd. Ampak bolj kot vse to, kar je pač dejansko metoda sprejemanja proračunov, ki je podobna Eh, metodi sprejemanja proračunov tudi na nacionalni ravni. Dejstvo je, da morajo nacionalni parlamenti razumeti, kakšen je postopek sprejemanja proračuna v Evropskem parlamentu, zato ker so vsa ta sred, sredstva dejansko sredstva, ki jih prispevajo nacionalne blagajne, o katerih pa odločajo nacionalni parlamenti. Ampak poleg vseh teh metod sprejemanja eh, proračuna na evropski ravni moramo zagotoviti um, usklajevanje, dogovore z nacionalnimi parlamenti, ker bodo ti, in to bo seveda konfliktno vprašanje, vse to dogovarjanje in usklajevanje bo imelo smisel samo, če sprememo metodo, ki jo je predlagal kolega Lamasur. In sicer morali bi imeti Eh, pravo, pristno predhodno razpravo, da bi videli, v kolikšni meri so nacionalni proračuni skladni eh, z velikimi usmeritvami, ki se določajo v Bruslju. Če ne bo te stalne eh, povezave, koordinacije, te komunikacije med nacionalnimi parlamenti in Brusljem, potem bomo imeli v rezultatu samo nezaupanje, odpor in bo torej nemogoče uskladiti vsa ta prizadevanja in tudi proračune. Strinjam se s predlogom predsednika Lomasure, mislim, da bi ga soglasno morali vsi predstavniki nacionalnih parlamentov podpreti. Hvala, Salvador. Hvala lepa, Salvador. Tu je prisoten tudi predsednik za proračun iz Polskega parlament, eh, to je gospod Kazimir Klejna in z veseljem mu dajem besedo. Gospod predsednik, drage dame in gospodje, eh, iskreno se vam zahvaljujem za to, da ste organizirali ta, eh, to, ta posvet, ker je vprašanje usklajevanja eh, nacionalnih proračunov z evropskim proračunom v preprečevanju eh, te globalne krize, mislim, da to izraža na najboljši način, kakšno vlogo igramo v nacionalnih parlamentih. In zato z veseljem ugotavljam, da je Evropski parlament eh, močno udeležen v tej razpravi. Tudi v, na polskem sedaj potekajo razprave o teh vprašanjih in sicer zlasti sedaj, ko smo uspeli nekako prebroditi to krizo, z manj težavami kot recimo v drugih državah članicah. Istočasno se pa zavedamo, da lahko te težave prizadenejo vse nas, vključno s parlamentom v prihodnosti. Zato nas tako močno zanimajo vse te ideje, s katerimi bi skušali preprečiti te težave v prihodnosti. In torej vsak korak, ki bi vodil k temu, da preprečimo finančne krize, bi bil dober in tudi vprašanje proračunske discipline je tukaj zelo pomembno. Vse države, ki nimajo dovolj proračunske discipline, bi morali ustrezno sankcionirati In sicer bi to morala narediti ali Evropska unija ali nacionalne finančne institucije. In če bi uvedli sankcije, potem bi radi videli, da bi te sankcije bile res poštene, ker pred kratkim smo slišali, da je Evropska komisija omenila, da eh, bo ena izmed sankcij, naprimer prekinitev um, namenjena sredstev iz eh, kohezijskega sklada. Po našem mnenju bi takšna sankcija bila nesprejemljiva. V praksi bi takšna sankcija dejansko prizadela samo najbolj revne države članice. Zdi se mi, da bi morali v ta namen preučiti druga ukrepe. Nije nasprotujem sankcijam, vendar menim, da bi sankcije morale biti takšne, da bi lahko enako prizadele vse države članice, ne glede na to, koliko evropskih sredstev dejansko črpajo. Kar pa zadeva um, program 2020, se nam zdi zelo zanimiv, da zdi se nam pomembno, da izboljšamo konkurenčnost eh, držav članice Evropske unije in zato je, bi temu morale biti zagotovo prioritete v prihodnosti. Mislimo, da je to pravi način delovanja. Vsekakor pa si moramo zapomniti, da v praksi dolgoročno lahko to pomeni, da se bodo nekatere regije in nekatere države članice Evropske unije hitreje razvijale, nekatere pa bodo zaostajale. In zato se mi zdi, da bi morali upoštevati ne samo, kje imamo pomembne centre v Evropski uniji, ampak bi morali pravi, pravilno upoštevati tudi zemljepis Evropske unije, tako da bi dejansko raziskave in razvoj se razširile na vse dele Evropske unije. Prav tako sem mnenja, da bi usklajevanje nacionalnih proračunov z evropskim proračunom zagotovo bilo nekaj zelo pomembnega in gospod predsednik je priklical našo pozornost na nekatere vidike tega vprašanja. Meni se zdi, da bi. da imamo kar veliko področji, ki bi jih lahko usklajevali eh, med nacionalnimi in evropskim proračunom. Naprimer, v, eh, na polskem smo pred kratkim imeli velike poplave in tako bi morali iz proračunskih sredstev uskladiti tudi investicije ali na področju varovanja okolja ali zaščite pred naravnimi nesrečami oziroma naravnimi nesrečami, ki so tako nacionalne ali pa čezmejne in moramo zagotoviti torej, da se ukrepi, ki se izvedejo v eni državi članici, ne podvajajo v drugi državi članici. Osnovna zamisel je torej, da bo naše delovanje čim bolj učinkovito. Podobno lahko rečemo tudi za področje uh, prometne infrastrukture ali energetike, energetske varnosti na evropski ravni. Jasno je, da je usklajevanje proračunov zelo pomembno, moramo pa si zapomniti tudi, da ob spoštovanju načela subsidijarnosti Evropska unija ne more nadomestiti ukrepov nacionalnih organov. Po mojem mnenju bi morala Evropska unija dopolnjevati delovanje nacionalnih organov, podpirati njihovo delovanje, da lahko okrepimo naše proračune in naša gospodarstva. In torej upam, da bomo v prihodnosti se še večkrat sestali, da lahko preučimo specifična vprašanja, ki zadeva jo koordinacijo proračunskih politik v Evropski uniji. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj vam povem, eh, da smo impresionirani nad gospodarsko dejavnostjo na Polskem v letu 2009. To je edina država v Evropski uniji, ki je ohranila pozitivno rast in upam, da bomo lahko sledili vašemu zgledu in tudi vsi letos dosegli boljše rezultate nadaljna država, ki ima model rasti, ki premaguje težave, je Švedska. Göran Ferm dobi besedo, član Evropskega parlamenta eh, in član politične skupine socialistov in demokratov. Najlepša hvala. Eh, nisem predstavnik Švedske tukaj, ker je moja politična skupina v Eh, na švedskem trenutno v opoziciji, upam, da ne še dolgo, ampak vsekakor. Najlepša hvala, gospod. Meni se zdi, da je bila, bila to zelo zanimiva razprava. Prepričan sem, da se moramo osredotočiti na ta, izkoristiti ta trenutek, eh, ne eh, zapravimo dobre krize, kot pravijo mnogi, ker prav krize pogosto vodijo v nova razmišljanja, v nove rešitve in prav to, Eh, se danes dogaja. Kriza je že sprožena in je sprožila novo razpravo o evropskem proračunu. To je nedvomno. In imeli smo nekaj zanimivih predlogov, nekateri predlogi so bili bolj ostri, ko je um, novi britanski finančni minister je v prvi dan v svoji pisarni zagrozil, da bo nasprotoval evropskemu proračunu, da bo izrazil veto na njo. Vsekakor pa Eh, mislim, da bi bilo na robe, če bi Evropski parlament samo zahteval več proračunskih sredstev in tako dalje. Mislim, da tedaj tega Evropski parlament ne počne. Mislim, da je razprava zelo o, veliko bolj najnijansirana tokrat, kot je bila v preteklosti v tej instituciji. Skupina socialistov oziroma socialdemokratov v eh, Evropskem parlamentu v naši skupini smo interno začeli pripravljati dokument o uh, proračunski politiki in to je prav sprožilo zelo zanimivo razpravo v naši nacionalni delegaciji. Težava pa je v tem, da v kriznih časih potrebujemo Evropsko unijo in uh, koordinacijo na ravni Evropske unije veliko bolj kot prej za raziskave in razvoj, za infrastrukture, za finančno stabilnost in tako dalje. Prav tako potrebujemo sodelovanje na Evropski uniji zaradi splošnega razvoja družbe, kot je to izraženo v Lizbonski strategiji, zaradi globalizacije, zaradi eh, celega števila drugih eh, pojavov in trendov v svetu. In torej kljub eh, vsem finančnim omejitvam države člina, članice še vedno več nalog predlagajo na Evropsko unijo prelagajo naloge, pri tem pa ne povečujejo prispevkov. In če si ogledamo naloge, skupna zunanja politika, skupna finančna politika, migracije, notranje zadeve, vse to so drage eh, zadeve. In to konec koncev pride do tega, da sta stvari neskladni. Zelo Če imamo zelo pomembne nove prioritete, potem dajmo opustiti stare prioritete, ampak težava je, težav je v tem, da nekatere države članice, pravi, države članice to zagovarjajo, recimo, da je treba zmanjšati skupno kmetijsko politiko, druge države članice bodo na to rekle ne. In eh, ko nekatere države članice pravijo, dajmo zmanjšati sredstva za kohezijsko eh, politiko, ko bodo države se bogatile in postale vedno bogatejše, potem ne bomo več potrebovali kohezijske politike. Ampak po drugi strani še naprej širimo Evropsko unijo in vključujemo nove, bolj revne države in tudi tega ne moremo torej opustiti. Kaj torej lahko naredimo? Čeprav smo iz različnih političnih skupin, vsekakor tudi v naši politični skupini podpiram eh, številna mnenja, ki jih je izrazil predsednik eh, naše ga eh, odbora. In torej v tem dokumentu je napisano, da moramo narediti več stvari. Prvič se moramo osredotočiti na to, da izboljšamo kakovost porabe sredstev. To pa pomeni tudi, da bolj učinkovito izkoriščamo te sredstva, torej z manj denarja moramo uspeti do narediti več. In to pomeni, da se moramo bolje osredotočiti na naše delovanje. Kot sem je bilo že rečeno, se moramo osredotočiti na skladnost med nacionalnimi proračuni in proračunom Evropske unije. To pomeni, da moramo delovanje bolje uskladiti. Moramo se osredotočiti na politiko politiko, kjer je več evropske dodane vrednosti. To je zelo jasno, ko govorimo o področju raziskav in razvoja, o čezmejnih energetskih investicijah in tako dalje. V redu, potem dajmo se osredotočiti na ta vprašanja. Dajmo se tudi bolj osredotočiti na nacionalne programe, ki so rezultat evropske koordinacije. Če ustanovimo neko evropsko agencijo nekjer, potem bi to moralo tudi kot rezultat privesti do tega, da se zmanjša državna uprava v tej državi. Vendar se pogosto to ne zgodi. In torej Evropski in nacionalni parlamenti bi se morali veliko bolje zavedati potrebe po varčovanju uh, eh, javne, na področju javne porabe. In še eno stvar dodajam, moramo bolje preučiti vse možnosti, da sofinanciramo zadeve, da imamo javno-zasebna partnerstva, kot imamo, uh, da, da izkoristimo Evropsko investicijsko banko na veliko bolj ustvarjalen način in tako dalje. Mislim, da lahko naredimo še veliko stvari. Vsekakor pa moramo razmisliti tudi o novih načinih za povečanje prihodkov. Vključ vključno z zelenimi davki in davki na emisije, vsekakor mi morali opustiti za misel o neodvisnem obdačevanju na Evropske unije, ker to ne bo delovalo. In pred leti je komisija rekla, da moramo spoštovati eh, pravice nacionalnih držav, da same pobirajo davke. Ampak eno stvar pa lahko naredimo na področju obdavčevanja. In to, kar nas zaskrbljuje, in to je moja zaključna eh, misel, je to, kar nas zaskrbljuje, da države članice verjetno niso pripravljene dodatno plačevati eh, za te naloge, ki jih imamo v Evropski uniji prek Eh, evropskega eh, proračuna, vendar so zato pripravljene plačevati prek novih mehanizmov, posebnih mehanizmov za podnebne spremembe, posebni mehanizem za eh, razvoj in tako dalje. Rezultat tega pa je, da imamo vedno manj transparentnosti, vedno manj možnosti je, da se določijo na splošno sredstva, ki se namenijo da, da, za določene programe. To pomeni, da je tudi odgovornost toliko manj demokratična in to je resna težava, o kateri bomo morali razpravljati ker je stvar res zaskrbljujoča. In torej, gospod predsednik, vaša ideja je zelo dobra, da, da bi se bolj pogosto sestajali, eh, da bi se Evropski parlament in nacionalni parlament večkrat sestajali. To bi bil dober način, da odgovorimo na vsa ta vprašanja. Hvala. Hvala lepa, Göran. Naj ilustriram eh, to, kar je povedal Göran Ferm. v sili pač morajo določene vlade sprejeti odločitve, s katerimi se strijamo, vendar gre za pogoje, ki se izmikajo parlamentarnemu nadzoru. Torej, s postopkom se ne moramo strinjati. Mi se lahko strinjamo s sebino, vendar poslanci so izvoljeni, u skladu z nacionalno eh, ustavo in oziroma za evropsko pogodbo, torej tega ne moremo sprejeti. Naj eh, povem nekaj torej o izdatkih. Evropski svet januarja se je skliceval na politiko za boj proti podnebnim spremembam na neuspeh v Köbenhavnu in je zato sklenil, da udejani predlog, ki ga je komisija predložila pred Köbenhavnom in če bi Köbenhaven uspel, eh, bi pač eh, Eh, državam v razvoju pomagali v viš, z zneskom v višini 2,5 milijard evrov. To je bilo že predlagano pred Köbenhavnom in sedaj je bilo torej sklenjeno, da se že 2010 da na voljo 2,5 milijard evrov za to, da te države zmanjšajo emisije. In to bi potem ponovili še v naslednjih dveh letih. Ko smo to zvedeli, smo bili presenečeni in ko sem se pozanimal, so mi rekli, to se vas ne tiče, to ne zadeva evropskega proračuna. To zadeva nacionalne proračune, mi smo se v okviru sveta dogovorili, da bomo to financirali iz nacionalnih proračunov v skladu s ključem, za katerega smo se dogovorili. Torej, tu imamo primer, kako naši vodilni v Bruslju sprejemajo odločitve, ki iz, se izmikajo uh, nadzoru Evropskega parlamenta, pa tudi nadzoru nacionalnih parlamentov. Torej, eh, vsak nacionalni parlament bo verjetno po pregledu potrdil svoj delež, svoj mali delež, vendar Eh, ko ocenjuje učinek, ne smemo ocenjevati samo to, kaj eh, daje Slovenija, kaj daje Portugalska in podobno, temveč je treba videti celoto. Se pravi, tu pomembna politika najde načine, da se izmuzne nadzoru. Potem pa drug primer. 21 ali 22 držav članic je tudi poslalo eh, sile v Afganistan in tu ni nekega parlamentarnega političnega nadzora. Vsak pa samo odobri delovanje svojega eh, kontingenta, ne pa celote. To je o izdatkih, potem pa prejemki. Eh, z zadovoljstvom smo 9. maja slišali, da so se vlade dogovorile o načrtu za finančno reševanje in da se pač predvidi sklad za javna posojila. Tu gre za sredstva v višini 750 milijard evrov. E, tu Eh, obstaja možnosti najemanja posojil od držav članic, potem eh, mednarodni eh, denarni sklad in potem pa Evropska unija. Brali smo torej pogodbo in Evropska unija lahko očitno daje posojila. Se pravi, po potrebi bo Evropska unija lahko s 60 milijardami evrov pomagala državi v težavah. In teh 60 milijard evrov se ne bo pojavilo v nobenem proračunu, ne v evropskem, ne v nacionalnem eh, eh, proračunu. V nacionalnih proračunih bo samo pač ta majhni nacionalni delež, ki ga namenja država za eh, ta sklad. In zopet tu ni parlamentarnega nadzora in to ni spremljivo. In to je zopet dodatni razlog, da sodelujemo. Proračunska koordinacija mora hkrati omogočati da sprejemamo ustrezne odločitve, da prihaja do dopolnjevanja odločitev, eh, hkrati pa seveda moramo s tem zagotoviti javno razpravo o odločitvah, ki imajo velike posledice za proračun. torej v sili, pa eh, se res danes sprejemajo eh, stvari, ki so obskurne, ki uhajajo nadzoru. Sedaj besedo prejema gospod Giulio, predstavnik iz eh, proračunskega odbora Italije. Najlepša hvala, tudi jaz bi se zahvalil predsedniku Lamasuru, da je organiziral današnji posvet, ki se mi zdi zelo koristen. Osebno sem prepričan, ker sem že večkrat prišel v Bruselj, da moramo vzpostaviti večjo sinergijo med evropskim proračunom in nacionalnimi proračuni zlasti, pa čeprav ne samo na področju politik za spodbujanje gospodarske rasti. Omenjeno je bilo načelo subsidiarnosti in pravkar sem slišal, da bi morali uh, se izogniti, da de, delati na evropski ravni to, kar lahko države članice same naredijo. Seveda se vsi strinjamo, da velja načelo subsidijarnosti tudi v obratni smeri, da moramo na nadnacionalni ravni narediti to, česar ne moramo na nacionalni ravni narediti. To pa ne gre za besedno igro, ampak danes preprosto se nahajamo v situaciji, da na konkurenčnost na globalni ravni od nas zahteva, da uvedemo politike za spodbujanje gospodarske rasti, ki jih lahko samo prepustimo višji ravni, nacional, nadnacionalni ravni, kot je predsednik Lamasur pred tem rekel, dejstvo, da smo v zadnjih šestih, sedmih letih, če upoštevamo samo to stoletje, so najmočnejše države članice, eh, med katere štele tudi vse in tudi Italija, rekli, rekli bomo, da bo manj šipka država. Tudi te države niso uspeli imeti eh, gospodarsko rast ki bi bila vsaj zdaleč primerljiva z gospodarsko rastjo drugih držav. To bi nas moralo nekaj naučiti in predvsem bi nas moralo naučiti, da če še kje obstaja upanje, da lahko stare nacionalne države najdejo rešitev v globalni konkurenci, potem bi za vsi odkrili zgrenkovo, da je to preprosto iluzija. In eh, zaradi tega menim, da se moramo veliko bolje prizadevati in razmišljati o tem, kaj lahko naredimo na evropski ravni, ker je jasno, da če upoštevamo razlike med posameznimi državami in članicami, lahko vsekakor eh, zasledujemo ta cilj, da na področju gospodarske rasti postanemo bolj konkurenčni pri tem pa upoštevamo tudi potrebe javnih financ in torej eh, ravnovesje nacionalnih proračunov. Vsekako ne smemo priti do te situacije, ker če bi do nje prišlo in če bi predolgo razmišljali o tem, potem bi se zgodilo tako, kot pravi pregovor v Italiji, ampak mislim, da tudi v drugih državah imate ta pregovor, medtem ko je zdravnik preučeval bolezen, je pacijent umrl in morali bi torej preprečiti, da se to zgodi. Ta potreba se kaže povsod in moramo torej razumeti, da moramo razviti sposobnost odgovoriti na krize. Prav zadnji eh, primer z Grčijo bi nam moral biti v poduk. Vse situacije, ki se kažejo, ki so opisane v tej eh, študiji, ki smo imeli priložnost prebrati, če tudi samo eh, Eh, površno preberemo osnutek proračuna Evropske unije za leto 2011, jasno lahko vidimo, da je kriza za evropski proračun bila skromne obsega, skromnega obsega, kar je lahko, če upoštevamo, kateri so uh, eh, lasna sredstva in kateri so finančne perspektive. Morda smo celo naredili preveč, če lahko uh, tako rečem. Uh, Eh, čeprav je odgovor bil dokaj omejen na ravni Evropske unije. In kot je moj kolega Garavalja rekel, tudi kar zadeva Grčijo, smo sredstva prispevali zunaj proračuna, torej je šlo za odločite držav eh, članic. Mislim, da ne gre za. Uh, samo pomembno vprašanje, ampak je dejstvo, da so tudi javna mnenja na Evropski uniji nekako dojela, da evropski ukrepi niso bili dovolj. In torej eh, kriza je tudi kriza za vprašanje rasti. In zato se poraja novo vprašanje, ki nam ga pravilno eh, postavlja predsednik Lamasur že nekaj časa, pa tudi drugi kolegi. In sicer Evropska unija nima ustreznih sredstev, da financira svoje cilje. In torej teh ciljev ne moremo doseči eh, drugače kot na nadnacionalni ravni, kot sem že rekel. In torej, če hočemo omogočiti proces integracije, potem mora Evropska unija imeti na voljo proračunska sredstva, da odgovori na eh, globalne izzive in na zahteve državljanov, In te dr državljanom je treba dati možnost, da napravi prav, prav, prav demokratičen in transparenten način nadzorujejo proračune na evropski ravni in na nacionalni ravni. Jaz sem prepričan, da bi torej v tem smislu večja sinergija med nacionalnimi proračuni in proračunom Evropske unije lahko vsaj deloma odgovorila na ta vprašanja, na te potrebe in zato se mi zdi, da je zamisel, ki je danes tukaj predstavljena, eh, zelo dobra. Najprej bi morali določiti eh, kriterije za eh, klasifikacijo nacionalnih proračunov in evropskega proračuna. Torej bi morali imeti zelo podobne eh, proračunske linije, da bi lahko primerjali te eh, proračune in tudi, da bi lahko usmerili sredstva in namenili sredstva za skupne programe. To skušamo narediti v naši državi, ko usklajujemo proračune na nacionalni ravni, s proračuni dežel, pokrajin in občin, zato da se doseže neka homogenost med vsemi proračuni na nacionalni in podnacionalnimi ravni, ravni. In to bo veljalo tudi v neki federalni logiki na ravni Evropske unije. In strinjam se s predsednikom Lamasuri in s tem tudi zaključujem. V celoti se strinjam s predlogi, ki smo jih danes slišali. In sicer, da bi imeli tako skupno razpravo o proračunih, ker bi prednost tega bila že v tem, da bi zagotovili centralno vlogo parlamentu, Evropskemu parlamentu, ki bi tako uh, igral, odigral celoti svojo demokratično vlogo in okrepil tudi nacionalne parlamente. Strinjam se tudi s tem, da bi imeli medparlamentarno konferenco, torej da bi imeli razprave, kot je, če se pravilno spomnim, gospod Lamasur rekel, pod pogledom drugih, tako se je izrazil. In torej da bi imeli konferenco, skupno konferenco Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. ki bi, vsaj upam, omogočila, da osredotočimo na razpravo na politiko na eh, javnih financ eh, na državni ravni in tudi na evropski ravni. In čisto na koncu naj povem, da se strinjam s tem, da bi bilo potrebno sklicati uh, finančno evropsko konferenco in sicer naslednje predsedstvo, belgijsko predsedstvo bi moralo to narediti, da se pripravi skupna eh, evropska politika za usklajevanje nacionalnih proračunov in evropskega proračuna, da se financirajo evropske eh, politike iz eh, proračuna Evropske unije. In sicer, in sicer čisto na, za zaključek naj povem šamo, samo še to, napovedal sem to, Mislim, da bi je res iluzija, če si pa saj kdo uh, goji take utvare, da bi z usklajevanjem nacionalnih uh, proračunov in evropskega proračuna lahko zmanjšali potrebo po večjem uh, evropskem proračunu. In sicer iz treh razlogov. Prvič zato, ker uh, proračunska sredstva Evropske unije, po mojem mnenju, pa ne samo po mojem mnenju, delujejo kot finančni vzvodi za nacionalne investicije in tudi privatne investicije. Drugič, skupna poraba Evropske unije je potreba, potrebna za to, da se po načelu subsidijarnosti, ki je bilo pravkar omenjeno, spodbudijo in se dosegajo cilji, ki zagotavljajo zelo visoko dodano vrednost, ki jih ne moremo doseči Na nacionalni ravni gre za nove strateške prioritete na področju konkurenčnosti, inovacij in tako dalje, priseljevanja, tudi vprašanje priseljevanja je vprašanje, ki ga v Italiji zelo dobro poznamo, ker smo skoraj v celoti izpostavljeni v morju in veste, da sami tega vprašanja ne bi zmogli obvladovati. In tretjič, zadnje, če hočemo res peljati naprej proces evropske integracije, to že več časa predstavljam vsem kolegom v Bruslju, bi morali imeti ukrepe, ki jih financira Evropske unije, ki bi bili učinkoviti in takšni, da jih državljani tudi prepoznajo. Zato pa vam še enkrat ponavljam in predlagam to idejo, ki sem jo že pred nekaj leti predstavil, da bi namenili sredstva evropskim projektom in evropskim produktom, ki imajo zelo visoko dodano vrednost, naprimer centri odličnosti na področju raziskav ali zdravstva, eh, da lahko konkretno prikažemo državljanom, prednosti evropskih eh, sredstev, da jim zelo preprosto povemo, Evropa je bolje kot nič. In torej naj povem čisto na koncu, ta kriza predstavlja priložnost, da se sprem, pretvori v njeno nasprotje. In to govorim zelo konkretno, ne romantično. Eh, vse bi lahko prepričali, kot je rekel gospod Lamasur, Evropa ne more še naprej biti na dieti takšna situacija je neuzdržna. Torej vsako prizadevanje, da uskladimo nacionalne proračune in evropski proračun je zagotovo uh, dobrodošel korak. Najlepša hvala. Merci, hvala lepa, dragi kolega. Imeli ste prispevek, v katerem ste navedli kar celo vrsto tem in tu ste tudi navedli pomen priporočil podjetja Deloitte se pravi, da je treba konsolidirati javne finance v celotni Evropski uniji, se pravi nacionalne finance, eh, evropski proračun in tudi eh, finance teritorijalnih skupnosti. Eh, samo na ta način bi lahko ocenili vpliv nacionalnih proračunov na gospodarsko rast. Eh, samo na ta način bi lahko primerjali Evropo z ZDA, z Brazilijo. Torej, to je nekaj, česar danes nimamo. Eh, gospod eh, Dören je prosil za besedo. Besedo mu dajem in se opravičujem, ker sem tako pozen. Hvala lepa. Zadnji dogodki nam kažejo, da je zdravje posameznika pogoj za zdravje skupnosti. E, status quo torej ni več opcija, treba je nekaj spremeniti. Vi ste tudi predlagali e, nekaj, kar se navezuje na screening, ki ga predlagata Oli Ren in Barozo. Potrebna je predvsem iskrenost in e, rad bi povedal nekaj o uh, vašem predlogu in tudi vključevanju nacionalnih parlamentov. Ne smemo izgubljati časa in dobro bi bilo, če bi, če se lotim najprej vašega predloga, če bi nekoliko eh, ponovili, kaj bi lahko motilo. Torej, treba je. Eh, prepovedati metode zakrivanja, izmikanja. Države članice namreč eh, sedaj prikrivajo resnično stanje svojega proračuna tako pred komisijo kot tudi pred partnerji. In vsi tisti, ki so se podpisali pod pakt stabilnosti, imajo pravico do popolne preglednosti proračunov. In eh, s to Eh, s tem postopkom screeninga uh, se ne opušča uh, suverenost uh, in pristojnost uh, parlamentov. Tu gre pravzaprav samo za to, da sprejemamo, sprejemamo pakt stabilnosti. Tu moramo biti jasni. Kdor sprejme načelo mora tudi eh, sprejeti nadzor in nadzor tudi v predhodni obliki. In treba je torej pokazati finančno stanje, prepovedati zakrivanje in na koncu menim, da lahko navedemo še drug argument. Torej, nacionalni parlamenti ničer sar ne izgubljajo, temveč so dobitniki, kajti s tem postopkom, ki ste ga razložili, 27 nacionalnih parlamentov in Evropski parlament dobijo možnost upogleda v proračune, ki jih načrtujejo druge države članice. In potem pa še zadnji element. Mislim, da smo mnogi rekli, da screening ni potreben zgolj na področju proračuna, temveč da je treba pregledati tudi konkurenčnost. To je drugi element, o katerem moramo razpravljati, zato da bi Evropska gospodarska in monetarna unija profitirala torej kakofonija je tudi zelo škodila eh, verodostojnosti unije in evra in evru. In treba je pač preprečiti to kakofonijo. In celo nekateri, ki so uh, razvijali določene ukrepe, so se vključevali eh, v to kakofonijo in eh, vidimo, če vse pregledamo, da v njihovih izjavah dosti krat ni bilo koherentnosti. Hvala lepa. Prav gotovo vsi cenijo vašo iskrenost. Eh, vi poveste vse jasno, brez dlake na jeziku in pogumni ste bili omenili zadevo, o kateri ponavadi ne govorimo dosti. Pravite, da je treba pač preprečiti načine, da se nekdo izmuzne. E, spomnim se ministra pristojnega za proračun pri nas doma pred nekaj leti. ne bi si upal preseči na svetopismo, da je v njegovem času Francija vse delala po pravilih. Upam, da danes stvari potekajo v redu. To, kar je prišlo očitno do izraza v Grčiji, morda obstaja tudi drugje. In v v 80-ih letih prejšnjega stoletja eh, so sklenili vodilni v Evropi, da bodo evropska sredstva dopolnili z nacionalnimi sredstvi v skladu z bogatstvom, eh, eh, bogatstvom države. In osnovno načelo, osnovna Eh, podlaga za vse to je eh, bil, eh, BDP in metoda za merjenje napredka v naših državah dopušča možnosti interpretacije, tu in tam obstaja seveda želja, da se Bruslju ne pove vsega in to je tema, pri kateri potrebujemo kar nekaj poguma da se je lotimo in če sem pravilno informiran, namerava predsednik Van Rompuy v okviru svoje misije obravnavati tudi to temo. Predsednik proračunskega odbora iz portugalskega parlamenta sedaj dobi besedo. Prosim. E eh, Hvala lepa. Zahvaljujem se za vabilo. Hvala lepa, gospod predsednik, za organizacijo te razprave. Hotel sem povedati, da v našem parlamentu eh, za to vprašanje skrbi ta dva odbora in sicer finančni in proračunski odbor in odbor za evropske zadeve. Eh, finančni in proračunski odbor skrbi torej za nacionalni proračun, za koordinacijo z evropskim proračunom, se pravi ta odbor opravlja glavno delo. In v glavnem se strinjam z analizmo, ki smo jo danes eh, slišali, strinjam se tudi s priporočili. Očitno potrebujemo koordinacijo proračunskih politik na evropski in nacionalni ravni in zato seveda potrebujemo ustrezno analizo nacionalnih e proračunov in evropskega proračuna. In treba je seveda tudi videti, kako to vpliva na različne politike in mi moramo seveda tudi vedeti, kako lahko ohranjamo konkurenčnost na trgu. Torej, ničesar ne morem eh, reči o predhodnem nadzoru, mislim, da to tudi ni predmet razprave. Eh, predlagali ste skupno razpravo, eh, to se mi zdi dober predlog, ker ponuja številne prednosti. Tu bi torej izhajali iz primerljivih makroekonomskih predvidevanj in Eh, proračuni držav članic včasih eh, počivajo na nekompatibilnih eh, podatkih in predvidevanjih. Torej, govorim o proračunskem obsegu, torej, govorili smo tudi o paktu stabilnosti in mislim, da moramo tu še enkrat ponoviti, da moramo seveda tudi primerjati, koliko sredstev se zbira parlamenti naj bi tudi zagotovili tehnično analizo, ki naj ne bi bila eh, politične narave doma, se eh, dosti krat zavemo, da gre za tehnično razpravo, gre za spremembo metodologije, gre za računovodstvo, gre za okrepitev metod za tehnično analizo, to smo uvedli na portugalskem in vse to lahko olajša razpravo. in proračunska razprava bi na ta način lahko postajala pomembnejša in lahko bi bila pomembnejša od samega glasovanja. Torej, izmenjava informacij je eh, eh, zelo pomembna. In tu moramo seveda vedeti tudi, ali države članice spoštujejo obveznosti, ali lahko plačujejo svoje prispevke Evropske unije. In to bi seveda tudi pomagalo nacionalnim parlamentom, ko razpravljajo o svojem proračunu. Torej, letna in večletna srečanja nikakor ne bi predstavljala ovire in dejstvo je, da tudi eh, v nacionalnih proračunih moramo upoštevati večletne načrte in eh, hvala za vašo pobudo. Z vašo pobudo lahko tudi povečamo preglednost, transparentnost eh, in določenim nacionalnim parlamentom lahko pomagamo pri pripravi primerjav z drugimi parlamenti, z drugimi proračunami in hkrati potrebujemo politično analizo in kot tudi politično razpravo. Hvala lepa. Sedaj se vračamo eh, na eh, skupino zelenih in Evropski parlament, eh, gospa Rüpel. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj še enkrat začnem s krizo. Imamo krizo stabilnosti evra in tu je evropski projekt pred velikim izzivom, imamo gospodarsko krizo, krizo finančnih trgov, vsega tega ne bi bilo, če ne bi v preteklosti delali napak. Sedaj se zastavlja vprašanje, ali imamo dovolj moči in poguma, da se naučimo nekaj iz teh napak in v katero smer naj pojdemo. Od agencije Eh, smo prej slišali, da smo pri Lisbonski strategiji naredili naslednjo napako. Ni bilo načrtnih proračunskih akcij v Evropske uniji in v nacionalnih državah nismo uresničevali ciljev. Kaj se bomo naučili iz vsega tega? Kako bomo proračunsko politiko povezali z našimi cilji, uh, Eh, na evropski ravni in v državah članicah, kajti eh, če se tega ne vprašamo, bomo v strategiji 2020 ponovili iste napake in bomo leta 2021 ugotavljali, da smo imeli krasne cilje, ki jih pa nismo uresničili. Sedaj pa naslednje vprašanje. Predsednik Lamasur, omenili ste šibko rast v Italiji, Nemčiji, Italiji, da je ta rast eh, bistveno nižja kot v Afriki, na kitajskem in drugod po svetu. Tu seveda lahko stvari obžalujemo, lahko pa se zastavi naslednje vprašanje. Ali so modeli rasti pred krizo 2007 okoli enega odstotka, ali so to bili pravi Eh, modeli rasti. Če upoštevamo krizo eh, podnebja in eh, nizkooglično gospodarstvo, potem je jasno, da moramo spremeniti naše modele rasti, da moramo ustvarjati novo rast, naprimer na področju ekoloških tehnologij, trajnostne surovine. Tu moramo uh, ustvarjati novo rast in v starem gospodarstvu bi potem imeli manjšo rast. In to tudi sprašujem kolege iz nacionalnih parlamentov. Tudi Če izhajamo iz eh, naslova našega srečanja danes, ustvarjanje sinergij med evropskim proračunom in nacionalnimi proračuni, torej tu se sprašujemo, ali imamo dovolj močni, da identificiramo skupne interese, politične, gospodarske interese, zato da bi dosegali večjo rast, več uspeha za Evropsko unijo in države članice v naslednjih letih. To vprašanje je sporno po eh, drugi strani mislim, da če ne bomo identificirali eh, skupnih političnih interesov, tudi ne bomo uspešni, ker bomo še naprej imeli iste prepire kot do sedaj. Danes je bilo že omenjenih nekaj tem, eh, ki bi bile primerne za skupno politiko, naprimer več izdatkov, večja poraba za izobraževanje, usposabljanje, za raziskave, za vse to, kar eh, vodi v gospodarstvu, v eh, brezoglično gospodarstvo, kajti to bi pomenilo, da imamo nove proizvode, nova delovna mesta, imamo proizvode, ki so zanimivi za notranji trg, vendar tudi globalno gledano, če bomo tu uspešni, bomo zopet konkurenčni kitajski in drugim. In to je zopet ključna beseda, odkot konkurenčna prednost. Ne. Uh, prihaja od eh, eh, to, da počnemo isto kot do sedaj. Nekaj moramo spremeniti, moramo razviti nekaj novega, zato da bi bili gospodarsko uspešni in ne smemo pozabiti ekoloških ciljev, naprimer varstvo podnebja in podobno. In na ta način bomo potegnili druge celine za sabo torej celotno področje novih tehnologij, usmeritev v notranji skupni trg, svetovno gospodarstvo, izobraževanje mladih, raziskave, razvoj in tudi vprašanje, kako naj postane kmetijstvo bolj trajnostno in kako naj bo trajnostna politika strukturnih skladov in kako bomo to povezali s cilji, ki so zapisani uh, v strategiji 2020. In eh, zaradi tega si želim, da bi v naslednjih letih imeli več skupnih konferenc, zato da bi vsaj poskusili najti politične interese, ki so skupni državam članicam in Evropske unije. Na ta način bi se laže tudi zauzemali v proračunu in bi pač eh, zagotovili ustrezna sredstva v proračunu za te cilje. To je sedaj bilo odprto vprašanje, vendar brez skupnih interesov, brez skupnih pristopov ne bomo mogli kakovostno spremeniti eh, sodelovanje in usklajevanje politik eh, evropskih eh, držav in Evropske unije. Hvala lepa. Besedo dobi sedaj gospa Papandreu iz Grškega parlamenta. Eh, Hvala lepa. Rada bi se zahvalila za organizacijo današnje razprave in tudi za podane predloge. Mislim, da je pomembno, da imamo to razpravo in da bi se takšna razprava organizirala pogosteje. To je pomembno za koordinacijo naših dejavnosti in prizadevanj. Pogosto lahko vidimo, da prihaja do nasproti, do konkurenčnosti med različnimi parlamenti, nacionalnimi parlamenti. Pomembno je torej, da nacionalni parlamenti in Evropski parlament uskladijo svoje dejavnosti, vendar pa moramo zato najprej identificirati naše politike. Mislim, da je zelo pomembno, da poskrbimo za boljšo koordinacijo, da se ukvarjamo z vprašanjem, kako vzpostaviti boljšo sinergijo med eh, nacionalnimi proračuni in evropskim proračunom. Mislim, da je res, da na določenih področjih ta sinergija že v večji meri obstaja, ko recimo gre za tehnologijo, raziskave, razvoj. Na voljo so tudi določena sredstva v okvirnem programu. To lahko vodi v boljšo koordinacijo in hkrati obrodi boljše rezultate. Vendar pa mislim, da bi lahko storili še več, recimo na področju razvojne pomoči. Druga, na drugih področjih pa sinergije ni prav veliko in s to situacijo nikakor ne moremo biti zadovoljni v določenih državah. Imamo zelo nizek proračun za določena politična področja. Mislim, da bi se morali torej s tem vprašanjem soočiti tako na nacionalnih ravni, kakor tudi na evropski ravni. Trenutno se nahajamo v krizi, v gospodarski krizi in upam, da sem prav razumela optimizem, da se bomo izkopali iz te gospodarske krize, vendar pa sama ne morem biti tako optimistična. Mislim, da je situacija zelo težavna. Potrebujemo boljše sodelovanje in večjo sinergijo, kot sem že dejala. Upam, da bomo uspešni pri razvoju te sinergije po sprejemu Lizbonske pogodbe. Natančno si moramo ogledati tudi vprašanje, kako bi se lahko uspešno izkopali situacije, v kateri smo v tem trenutku. Potrebujemo ustrezno politiko, tako da se takšna situacija v prihodnosti ne bo ponovila. Mislim, da je pomembna razprava med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom o večji sinergiji in mislim, da je potrebno poskrbeti za boljšo povezavo na različnih ravneh, na institucionalni ravni. Pozdravljam tudi predloge, ki ste jih podali vi, gospod Lamasur, in jih povsem podpiram. Poleg tega pa si moramo gledati tudi različne kategorije izdatkov v nacionalnih proračunih in v evropskem proračunu, tako da bomo lahko razvili sinergijo glede na različne kategorije izdatkov. Pa še cilji in strategije Evropske unije. Ti morajo upoštevati nacionalne proračune, nacionalni cilji pa morajo prav tako upoštevati evropsko politiko. Na ta način bomo lahko spostavili okvir, ki bo zagotovil, da bomo lahko bolje povezali nacionalne in evropske izdatke. Potrebujemo torej boljše sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da vse več držav v tem trenutku razvija programe, ki so v skladu z paktom stabilnosti in rasti, z namenom zagotovitve večje finančne discipline, proračunske discipline. To pa vpliva tudi na manevrski prostor, ki ga imamo pri razvoju različnih politik. tukaj govorimo o nacionalnih proračunih, o nacionalnih parlamentih. Torej, mislim, da potrebujemo obsežno razpravo o tem, potrebujemo več informacij in boljšo izmenjavo informacij med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom in strinjam se s tem, kar ste dejali. Takšni sestanki morajo potekati pogosto, ne samo enkrat letno. Oui, merci, la, la Hvala lepa, gospa predsednica. Zabeležil sem, da tudi vi želite bolj zanesljive instrumente, da želite instrumente, ki omogočajo primerjanje med evropsko ravnjo in nacionalno ravnjo in da ste podprli tudi priporočila podjetja Deluat. Naj dodam še pripombo. Eh, vsi pozorno spremljamo, kaj se dogaja na, v Grčiji. Oblasti so pač eh, pogumne in so seveda tu se usmerile v varčevanje in to je seveda zelo težko uveljaviti. Tu vidimo, kako je boljša solidarnost v evropski ravni, v evropskem kontekstu, v evropski državi, boljša od solidarnosti na med narodi. Eh, med narodi so pač tudi določene kontroverze, nasprotovanja in tudi v krizi eh, so se oglasili Eh, določeni glasovi, kritike, ki jih eh, že 50 let nismo slišali eh, v Evropi. Če pa imamo solidarnost evropske družine, tedaj, ko gre nekomu slabo, danes je to Eh, Grčija, jutri je to lahko nekdo drug, prihaja na pomoč cela družina. E, torej, tu ne gre za vprašanje, družinskemu članu gre slabo, kdo bi pomagal in koliko bi dal. To bi seveda ohranjalo napetosti in celotna evropska zgradba je namenjena odpravljanju napetosti in odpravlja nasprotovanja. Seveda smo eh, demokracije, želimo razpravo, ne želimo pa nacionalne napetosti. In to je nauk te krize. Sedaj Severna Evropa. Eh, Izabel Durand iz Evropskega parlamenta parlamenta, ki predstavlja bodoče belgijsko predsedstvo. Hvala lepa, gospod predsednik. Prav ste eh, imeli, ko ste rekli, da so nacionalni parlamenti in Evropski parlament dva svetova in da moramo poskrbeti, da se ta dva svetova srečata. In vaš predlog, eh, da nacionalni parlamenti močneje sodelujejo pri orientacijski razpravi, se mi zdi zelo dober. E, to želim e, tudi povdariti, da morajo nacionalni parlamenti e, preprečiti ne luknje, temveč po naredke ministrov za finance. Torej ne sme se zgoditi, da bi eh, ministri predstavljali določene številke, ki so nerazumljive za parlament. Torej, eh, nacionalni parlament mora imeti nadzor nad eh, lastnim ministrom, pa tudi nad Evropskim svetom, kjer je zastopan njihov minister. Torej, glede rasti želim povedati, ne želimo samo tradicionalno rast, temveč želimo kakovostno, trajnostno rast. E, sedaj države članice morajo varčevati in koordinacija proračunov je samo ena plat medalje. Pri koordinaciji proračuna moramo upoštevati tudi eh, davčno koordinacijo. Se pravi, Eh, koordinacija proračuna ni zadostna, če se ne osredotočimo tudi na eh, davčno področje. Eh, poročilo Monti je pokazalo, da je potrebno boljše sodelovanje pri DDV, pri okoljskem davku, davku za gospodarske družbe za fizične osebe. Če se ne bomo osredotočili na ta področja bomo imeli težave z konkurenčnostjo, potem potrebna je koordinacija dolga, zadolženosti in podobno. Se pravi, tu imamo celo gradbišče, ki je pomembno in eh, evropske države morajo financirati tudi velike evropske projekte Galileo, Eh, potem eh, financiranje v primeru naravnih katastrof, naravnih nesreč. Eh, torej, koordinacija se lahko nanaša na skupne cilje, izobraževanje, usposabljanje. Tudi tu lahko nadzorujemo ali spoštujemo cilje, ki smo se jih zadali na evropski ravni. Potem pa Eh, mm, eh, konvencija, ki jo želite poveriti Belgiji, da jo udejani, no, vsekakor bom podprla vse, kar bo omogočilo neko dinamiko eh, na področju financ, proračuna in tu bi lahko seveda dodali še nekatere teme in tu bi lahko zagotovili večjo skladnost, harmonizacijo na proračunskem, davčnem in še kakšnem drugem področju. Merci, eh, Hvala lepa, Izabel. Mi seveda pričakujemo veliko od belgijskega predsedstva. Eh, Evropejci verjamejo v Belgijo. Ne vem pa, če Belgijci verjamejo v Belgijo. Torej, vsakič je belgijsko predsedstvo pospešilo evropsko politiko. Sedaj pa sopet centralna Evropo. E, Giancarlo Giorgetti iz Italije, prosim. Hvala, gospod predsednik. Današnje, današnje tematika, ki ste jo zastavili, je kako lahko dosežemo sinergijo med nacionalnimi proračuni in proračuni Evropske unije, kako lahko zagotovimo postopek sprejemanja proračunja, ko gre za neko dinamiko med disciplino in razvojem. Mislim, da bi na to lahko odgovorili, da zagotovo moramo da je zagotovo dobro imeti usklajene proračune, zato pa bi morali imeti skupen jezik, kar ne pomeni, da se moramo zanašati nujno na prevajalce in tolmače, ampak bi morali uh, uskladiti števila, uskladiti proračunske linije, da lahko te različne številke v nacionalnih proračunih primerjamo z uh, proračunom Evropske unije. Lahko pa to tudi dosežemo in sem se strinjam, tako da organiziramo srečanja, kot je recimo današnje, na katerih lahko primerjamo številke in uh, se o tem pogovarjamo. Težava pa je v tem, gospod Lamasur, da imamo različne koledarje, različne časovnice za sprejmanje parlamenta na nacionalni ravni, ker verjetno to ne odgovarja vedno postopku v Evropskem parlamentu. Drugo vprašanje pa je, in moj kolega je pred kratkim to tudi izpostavil, smo v Italiji pred kratkim spremenili uh, Eh, časovnico sprejemanja proračuna in to ni več v skladu s, temi, s tem, kar, nam, kar od nas zahtevajo krizni časi. Če, si, če prekličem, eh, postopek, ki ga imamo v parlamentu, je to tako zastavljeno, da sprejemamo proračun nekje jeseni, ampak že v naslednjih dneh bomo morali na novo razpravljati o proračunu, kakor se to dogaja v celotni Evropi. In to je seveda pomembno vprašanje, usklajevanje, ampak moram li bomo biti pripravljeni, če se dogovorimo, da bomo imeli skupen uh, postopek, bomo morali biti pripravljeni razpravljati, če bomo v parlamentih različno hoteli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 Hvala lepa, da program eh, Mladi v gibanju je povsem nov program, ki ga eh, mladi še ne poznajo dobro, tudi poslanci ne. Torej seveda so razlike, vendar obravnavamo iste probleme, imamo podobne prosto, eh, pristojnosti. Nek francoski minister je v letu 2005 v svetu ministrov zastavil vprašanje, kateri člani francoske vlade so slišali za lisbonsko strategije. Eh, več kot polovica francoskih ministrov nikoli ni slišala za eh, strategijo. In če bi vprašanje zastavili francoskim poslancem. E, prav gotovo e, kakih 15 odstotkov ne bi nikoli slišalo za to. V drugih državah situacija prav gotovo ni nič boljša. Če želimo, da uspe strategija Evropa 2020, se moramo tega vprašanja lotiti drugače. Treba je mobilizirati vse. Treba je torej angažirati nacionalne medije in to je seveda lažje uh, storiti nacionalnim parlamentom kot Evropskemu parlamentu. Nacionalni parlamenti lažje komunicirajo z nacionalnimi mediji. Uh, uh, Evropski poslanci se pritožujejo, da nihče nikoli ne govori o nas. To je morda na določenih področjih prednost. V politiki pa je to katastrofa. Če nihče ne govori o vas, eh, nihče ne ve, kaj počnete, tega tudi ne vedo vaši voljivci in to je zoprno. Eh, mi imamo seveda eh, novinarje, ki poročajo o Evropi, vendar so oni v svojih medijih marginalizirani, čež da so preveč specializirani, preveč tehnični. Uh, In to velja tudi za nas, da nas obravnavajo v naših političnih strankah kot specialiste marginalce. Eh, torej, danes je seveda treba poznati Lizbonsko pogodbo in eh, nacionalni parlamenti se morajo vključiti v evropsko politiko. Eh, politiko in preko njih eh, morajo nacionalni mediji poročati državljanom, na ta način se zagotovi bolj neposreden stik, bolj neposreden kot naprimer med evropskimi poslanci in državljani. Eh, gospod Godmanis ima besedo, prosim. Najlepša hvala, Gospod predsednik, sem iz Latvije in imam kar nekaj izkušenj, kajti delal sem v odboru za proračun, bil pa sem tudi minister za finance. Naj, najprej začnem z razlikami. Razlike so ogromne. Pogosto nacionalni parlamenti nimajo dovolj sredstev za uresničitev nalog. Tukaj pa delamo na osnovi eh, plačil in obveznosti in to ni praksa v nacionalnih parlamentih. Če si ogledate številke, potem lahko vidite, da 94 odstotkov prihaja iz nacionalnih eh, parlamentov. Naš lasten prispevek, prispevek Evropske unije je zelo nizek, gre za prihodek iz DDV-ja in tako naprej. Če si ogledate dokument, ki ga je napisal gospod Lamasur, lahko vidite, da je ta precej dramatičen. Situacija je precej jasna. Če se bomo želeli soočiti z novimi izzivi Evropske unije, potem za te izzive ne bomo imeli dovolj sredstev. Če si ogledate velike številke, potem jih lahko razdelimo na dva dela. Namreč na kmetijstvo, ki predstavlja nekaj več kot 30 odstotkov in sicer do leta 2013. Nismo mogli prav veliko spremeniti. Leta 2009 je bilo 22 odstotkov manj plačil za razvoj podeželja, kaj ti projekti niso bili zaključeni in zaradi tega je prišlo do prenosa sredstev na področje oživitve gospodarstva. Sedaj pa bomo skušali ta dolg plačati nazaj kmetijstvu. In drugi del predstavljajo strukturni skladi. Tudi tukaj gre za situacijo, ki bo veljala do leta 2013. Ni prav veliko manevrskega prostora. V strategiji 2020 pa se pojavljajo novi izzivi, kot so podnebne spremembe, skupna zunanja politika in tako naprej. In ti novi izzivi so razmeroma problematični, kajti nimamo dovolj sredstev. Vprašanje, ki se zastavlja, pa je, ali boste zagotovili več sredstev z vašimi odločitvami, tudi to ni mogoče, kaj ti skušate omejiti svoj proračun ali pa bomo morali poskrbeti za prestrukturiranje sredstev, torej da bo določeno področje dobilo manj sredstev, naše prioritete pa več. Zaradi tega si je potrebno ogledati pregled proračuna. Vendar pa to ne pomeni, da bomo dobili dodatna sredstva potrebno poskrbeti za prestrukturiranje, ugotoviti moramo, za katero področje namenjamo preveč sredstev. Če se ogledamo drugo vprašanje, potem se je potrebno vprašati tudi, ali ste zadovoljni v nacionalnih parlamentih z tem, kako v Evropskem parlamentu, v Evropski komisiji, pa tudi deloma v svetu, ravnamo z proračunom. Ne gre zgolj za številke, gre tudi za tendence. Če si ogledamo analizo od leta 2007 do danes, do proračuna za leto 2011, potem lahko ugotovimo, da nameravamo v letu 2011 za določena področja nameniti manj sredstev kot v letu 2007, recimo za področje zaposlovanja in pa socialnih zadev. 11 odstotkov manj sredstev bomo namenili v letu 2011 za to področje. Sem liberalec, ampak razlog je, da o pričetku nove finančne perspektive nismo namenili dovolj sredstev v socialni sklad dve leti nismo plačali v ta sklad nič, kaj ti projekti niso bili zaključeni in uresničitev teh projektov je bila preložena. In to bomo čutili ne le v novih državah članicah, ampak tudi v starih državah članicah. Gre za sredstva iz strukturnega sklada. Enako velja tudi za raziskave. Tudi za to področje bodo plačila nižja kot leta 2007. naši znanstveniki ne morejo pripraviti dovolj kakovostnih projektov, da bi bili tudi plačani za nje. Potem pa so tukaj še pomorske zadeve. Če si ogledamo številke, 25 odstotkov manj bo plačilo leto 2011 kot leto 2007. Razlog je, da ne moremo nameniti toliko sredstev za mednarodne ribiške sporazume. Vendar pa moram povedati tudi, da imamo veliko področji, za katere želimo nameniti več sredstev. Naprimer, gospod Lamasor tega ni omenil v svojem dokumentu, ampak čudež je bil, da so parlament, komisija in svet kot odgovor na krizo osredotočili sredstva, za oživitev gospodarstva na novo področje, ni šlo za dodatna sredstva, šlo je za prestrukturiranje in ta sredstva so bila v glavnem namenjena za energetska omrežja, za neposreden odziv na krizo. Ampak to je bilo mogoče storitile enkrat. Deloma je šlo tukaj za sredstva iz kmetijstva, iz strukturnih skladov, zaradi tega, ker tam projekti niso bili uresničeni. Situacija na tem področju je bolj kritična kot pred krizo. Potem pa je tukaj še program podjetništva, vsi govorimo o majhnih in srednje velikih podjetjih petkrat več sredstev želimo nameniti za to področje kot leta 2007. Potem za energetska omrežja 202 odstotka več v primerjavi z, leto 2000, z letom 2007. Torej, skušamo se odzvati na krizo in izboljšati našo energetsko infrastrukturo za raziskave, ne za neposredne raziskave, tukaj gre za dve različni področje, pa nameravamo nameniti 59 odstotkov več sredstev. Določeni projekti niso bili uresničeni in zaradi tega niso bila izvedena plačila. Ampak situacijo bomo skušali izboljšati in potem vprašanje okolje, če si ogledamo 2011 in 2007, potem lahko vidimo, da je razlika 67 odstotna. Govorimo o ravni Evropske unije. Vendar pa mislim, da bodo svoje storile tudi države članice. Notranji trg, tudi tukaj vidimo za 67 odstotkov več plačil. gre zgolj za 37 milijonov, več to ni prav veliko sredstev, ampak pomemben je razvoj, gre za 67 odstotkov. Leta 2014 bo več plačil tudi na področju izobraževanja. In za 157 odstotkov več za področje zdravstva. Torej, nihče ne more reči, da ne skrbimo za pomembne zadeve. 655 milijonov več bomo namenili eh, v letu 2011 tudi za področje svobode in eh, pravice. Tisti, ki jih to zanima, nas ne morejo ravno obtoževati. In naj se vrnem še k temu, kar je zapisal gospod Lamasur nekako med vrsticami. mogoče bi lahko uspešno predstali umestni pregled proračuna, vendar pa nažalost nimamo ustrezne metodologije, da bi ugotovili, ali se sredstva uporabljajo učinkovito ali ne. Zato bomo potrebovali precej časa. Potrebujemo resen pristop. Krati pa moramo poskrbeti tudi za uravnoteženost. lahko namenimo več sredstev za naše prioritete, vendar pa, kot je zapisal gospod Lamasur, mogoče en odstotek ne bo dovolj. Če boste namenili več sredstev za Evropo, potem ne boste ravno priljubljeni v svojih državah, vendar pa je vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, ali bo sinergija prinesla več, sinergija, o kateri danes govorimo. Če si ogledamo številke, mislim, da je sinergija ključnega pomena. V času krize sem veliko krat sedel tudi v svetu. V svetu se srečujejo predsedniki vlad, nekateri so pogumni, nekateri so manj pogumni, ampak o sredstvih, finančnih sredstvih na koncu odločajo parlamenti, torej imate v rokah veliko več moči, kot si pravzaprav predstavljate. Hvala lepa, dragi kolega. Eh, ostajamo ob Baltiku. Gospod Karžula dobi besedo, prosim. Najlepša hvala. Govorim v imenu finskega parlamenta oziroma odbora za finance. Veseli me, da lahko sodelujemo pri tej konferenci. Zahvaljujem se za povabilo, za organizacijo. Kriza je tudi priložnost za korak naprej. Če si ogledamo zgodovino, potem lahko vidimo veliko dobrih primerov. Predsednik je navedel krizo družine kot primer. Ko se kriza zaostruje, se zmanjšuje tudi medsebojno zaupanje. Zaradi tega je potrebno rešiti težave v družini. Pomembna je tudi združitev Evrope, preglednost katero se bomo soočili z novimi izzivi. Ne smemo pozabiti na pakt stabilnosti in rasti. Ta nam lahko pomaga pri oživitvi gospodarstva. Na finskem smo razmišljali o izhodu iz krize za nami je težavno obdobje, že konec 90-ih let smo namreč uvedli okvirni proračun za celotno zakonodajno obdobje za tudi za obdobje krize in to je prineslo določeno finančno disciplino. Danes lahko vidimo, kako zelo pomembna je ta finančna disciplina. Zato menim, da je potrebno okrepljeno sodelovanje. To bo namreč vodilo tudi v večje zaupanje v kapital. To pa je tudi nujno potrebno, če se želimo soočiti z izzivi prihodnosti. Naj se še enkrat vrnem k krepitvi zaupanja. Ko sem prišel sem, sem si mislil, da bom se srečal z dobrimi prijatelji, z dobrimi sosedi. Skupaj skušamo iz Evrope narediti pomembno gospodarsko silo. nočemo biti znani le po birokraciji, želimo postati gospodarska sila, ki bo znana po inovacijah, po blaginji in ki bo vodilna gospodarska sila na svetu. Zato je pomembno, da se srečujejo nacionalni parlamenti in Evropski parlament. Pozdravljam takšna srečanja, gledati moramo v prihodnosti. Predsednik je zastavil vprašanje, kako bi lahko spodbujali razvoj v prihodnosti. Mislim, da je to ključno vprašanje, kako lahko okrepimo razvoj, kako lahko poskrbimo za trajnostno gospodarstvo v Evropski uniji in v državah članicah. Lizbonska pogodba predstavlja zavezo k prihodnemu razvoju, vendar pa mislim, da se na Lizbonsko pogodbo ne osredotočamo dovolj. Bolj moramo razmisliti o tem, kako bi lahko uresničili strategijo 2020, kako bi lahko ukrepili na nacionalni ravni in kako bi lahko oblikovali vsebino na nacionalni ravni, tako da bodo tudi države članice stale za lizbonskim procesom. Skrbi nas tudi proračunski primankljaj. Proračunske odločitve so sprijete daleč od demokratičnega nadzora. To je skrb, ki je povezana tudi z globalnim gospodarstvom. Zato potrebujemo skupen dialog, tako da bomo lahko razmislili o tem, kako vse te vidike upoštevati. Projekt Youth on the Move, mladi v gibanju. To je dober primer. Gre za pomembno vprašanje starajoče se Evrope. Če bodo mladi v gibanju, potem si ne rabimo delati skrbi. To je tudi skupna tema za izmenjavo najboljših praks. Prebivalstvo v Evropi se, stra, eh, se stara in to je velik problem za nas na finskem. Že v preteklosti pa so bili mladi tisti, ki so vedno imeli inovativne predloge, ki so dajali nove pobude. In zaradi tega se moramo osredotočiti na brezposelnost med mladimi. To vprašanje je potrebno rešiti, potrebno je razmisliti o tem, kako boljše izkoristiti nadarjenost mladih. Zato so takšna srečanja, takšne konference zelo pomembne. Mislim, da bi se lahko osredotočili na bolj specifične teme. Na ta način bi bil tudi nacionalni proračun bolj pregleden. Hvala lepa, dragi kolega. Vaši predlogi so bili zelo zanimivi. Marse, kaj se lahko naučimo iz finskih izkušenj. Vesel sem, da sem sodeloval pri pogajanjih ki so se zaključila z vstopom Finske, Švedske in Avstrije v Evropsko unijo. Tedaj je imela Finska eh, zelo slabe gospodarske številke. Morala je preusmeriti gospodarstvo, preusmeriti gospodarstvo proti Evropski uniji in to jim je uspelo v nekaj letih ob seveda mnogih žrtvah, Finska pač je bila sposobna to storiti in tudi mi bi to lahko naredili, če bomo imeli dovolj poguma. Eh, potem pa izobraževanje. Eh, šolski sektor je neuspešen eh, v mnogih državah članicah in Finska ima najboljši rezultat praktično na celem svetu. In finski parlament se je tudi ustrezno organiziral za to, da obravnava evropska vprašanja in tu smo res impresionirani in vsemne eh, osebe iz finskega parlamenta sodelujejo pri nadzoru evropske politike. In eh, to je res izreden, izjemen primer. Omenili ste tudi uh, Težave, s katerimi se soočajo naši proračuni s pričo staranja prebivalstva, gre za financiranje pokojnin, bolezni, bolezni, ki so povezane z staranjem. Imamo tudi manj vidne probleme. In sicer eh, izguba dinamike. Eh, že večkrat danes je bilo povedano, da eh, imajo mnoge države članice nizko rast, ker pač ni neke naravne dinamike, ker pač ni mladih. In mi imamo tudi nek zgled. Japonska oziroma primer. Eh, Japonska je družba, ki se stara in če 15 let je v krizi, eh, ki se je ne more otresti. Torej, mi imamo pred sabo kar nekaj modelov. Gospod eh, Fernand iz Evropskega parlamenta, član Evropske ljudske stranke. Hvala lepa. Eh, čestitam k tej pobudi, ki je zelo kakovostna, na to smo navajeni in mislim, da lahko podpremo celoten delovni dokument, torej čestitke k tej pobudi. Govorimo pa tudi o legitimnosti, eh, o krepitvi demokratske legitimnosti. Treba je torej slišati nacionalne parlamenta, to se ni dogajalo, svet tudi ni spoštoval eh, Eh, pravil, mi hočemo več, hočemo več integracije, več sodelovanja državljanov, ki so seveda najbolje zastopani v parlamentu. Torej, jaz želim več Evrope, več integracije in ta povečana integracija bo prinesla tudi večjo demokracijo demokratsko legitimnost, torej čestitke k tej pobudi. Torej tu se je danes spregovorilo tudi o sankcijah, o boju proti ponarejanju. Torej jaz sem za budnost, za nadzor v Evropi, za ustrezne mehanizme, ki opredelijo uh, javno-zasebna partnerstva, ki jih moramo jasno zapisati v deficite, potrebujemo nadzorne eh, mehanizme za deficite, za primankljaje. In to je moj predlog. In sicer pri tem nadzoru eh, moramo vključevati tudi nacionalne parlamente. Sankcije so namreč dvojna kazen za prebivalstvo, ki je že kaznovano slabo vlado in ki mora uvajati varčevalne ukrepe. To varčevalni ukrepi so torej prva sankcija, druga sankcija pa je posledica nekompetence in kompetentnosti eh, vlad. potrebna je večja učinkovitost naših projektov, naših proračunov. Ovojnice eh, eh, z neizkoriščenimi sredstvi, eh, torej ta sredstva bi morali namenjati v nek sklad, ki bi okrepil proračun za naslednje leto, če, torej, če imamo 2,2 milijarde eh, neporabljenih sredstev, bi morali pač ta denar uporabiti za naslednje proračunsko leto ali pa to uporabiti za boj proti podnebnim spremembam, revščini, karkoli pač. Eh, že, torej tu moramo seveda to uporabiti za evropske prioritete. Z nacionalnimi parlamenti bi morali skupaj razmisliti o možnosti, da bi imeli na evropski ravni investicijski načrt za krepitev mobilnosti, investicijski načrt za promocijo rasti gospodarstva, tu bi zruševali evropska in nacionalna sredstva, sicer pa sem še enkrat zelo zadovoljen s tem dokumentom, s to pobudo. Res je potrebno povečati legitimnost za to, da tudi bolje delujemo. Hvala lepa. In zadnji govornik prihaja iz Združenega kraljevstva. Imate zadnjo besedo, gospod Vogen. Anything, was... Hvala lepa. Nisem nameraval nič povedati, ampak nekoliko razočaran sem, da tukaj ni nikogar iz parlamenta Združenega kraljestva. Ne vem, ali je to odraz nove vlade, novega parlamenta v Združenem kraljestvu. Poleg tega pa so tukaj še v regionalne vlade, kot eh, recimo vlada Velsa. Mogoče bi bilo boljše, če bi sodelovali z njimi. Evropski oziroma parlament Združenega kraljestva je skeptičen glede evropskega proračuna, glede usklajevanja proračuna Združenega kraljestva z evropskim proračunom. Vendar pa mislim, da je odgovor na koordinacijo mešan povsod po Evropi. Tisti, ki so euroskeptični, želijo manj koordinacije, pa tudi manj sredstev za Evropsko unijo. Drugi so veliko bolj pozitivni in vidijo prednosti, ki jih prinaša članstvo v Evropski uniji. Veliko govorimo o teh prednostih, recimo o strukturnih skladih, strukturni skladi skrbijo za boljšo povezavo med parlamenti in nacionalnimi vladami. Mislim, da moramo v prihodnosti zagotoviti, da bomo imeli dovolj sredstev za kohezijsko politiko in strukturne sklade. Poleg tega moramo izvajati pritisk tudi na nacionalne parlamente, da si bodo prizadevali v isti smeri. strukturni skladi morajo imeti dovolj sredstev, tako da bodo še naprej koristili državljanom Evropske unije. Potem pa so tukaj še finančni programi, kot recimo raziskave, razvoj, skupna kmetijska politika in tako naprej. Danes popovdne nismo razpravljali o lastnih sredstvih, mislim, da bi morali o tem razpravljati, to bi lahko predstavljalo novo priložnost, Potem pa bi morali razpravljati tudi o Evropski investicijski banki, o pomoči za majhna podjetja. Poleg tega pa so tukaj še drugi pomembni projekti. In Evropska investicijska banka je odvisna od eh, držav članic oziroma je v rokah držav članic in to predstavlja veliko priložnost za nacionalne parlamente. Ti lahko zagotovijo, da bo Evropska investicijska banka imela dovolj sredstev. To bi lahko predstavljalo veliko priložnost v prihodnosti, še prav posebej, ko bo na voljo manj sredstev na nacionalni ravni, pa tudi na evropski ravni. Pomembno je, da izkoristimo vse te nove mehanizme.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 kot je napisano v programu. Kljub temu pa bi rada povzvela izmenjavo mnen. Ne vem, ali mi bo to uspelo. Vendar pa mi je jasno vsaj eno. Potem, ko sem poslušala vse prispevke, vejati za tem dialogom. Ta dialog je pomemben, gre za dialog o tem, kako boljše povezati evropski proračun z nacionalnimi proračuni, kako poskrbeti za boljše dopolnjevanje, kako vzpostaviti sinergijo, o kateri smo danes razpravljali. Takšni sestanki so koristni, kajti sodelovanje z nacionalnimi parlamenti daje evropskim poslancem možnost, da vzpostavijo tesnejši stik z odbori, ki so odgovorni za javne finance v državah članicah. Namreč običajno sodelujemo z odbori za evropske zadeve in mislim, da je potrebno to vrzel zapolniti. To je pomembno za področje proračuna. Na področju proračuna smo omejeni na stike z ministri in na to nikakor ne smemo pozabiti. Rada bi izpostavila tudi resolucije Evropskega parlamenta iz marca tega leta, Namreč, da morajo biti mladi naš vodilni motiv za leto 2011. To sprejemate, kolikor sem razumela. Tukaj mislim na mladino v širšem pomenu besede. Govorimo o izobraževanju, o mobilnosti. Govorimo o mladih kot o naravnih virih. Gre za naravni vir, ki izginja in tega ne smemo pozabiti. To bo ena izmed najmanj dragih, krati pa najboljših investicij za prihodnost in veseli me, da to investicijo podpirate. Mislim, da se ne moremo izogniti razpravi o širši makroekonomski politiki. Gre za krizo, za situacijo v Evropi in strinjam se z mislijo, ki je bila danes izrečena. In sicer, da zahtevana okrepljena proračunska disciplina govori v prid pristopu skupnosti. Slišali smo zanimiv primer za izhod iz krize, ki ga je navedel predstavnik Finske. Mislim, da se lahko iz takšnih primerov veliko naučimo, kajti zbrane izkušnje nam bodo pomagale v prihodnosti. Rada bi vas opozorila tudi na to, da bomo imeli tri nove agencije za urejanje finančnega trga. Lahko gledamo na Unijo kot na sredstvo za rešitev problemov nekdo je spregovoril tudi o strategiji 2020 in o novih imenih za programe, ki že obstajajo. Gre torej zgolj za novo poimenovanje. Upam, da se bomo k temu še vrnili in upam, da nas bodo nacionalni parlamenti podprli. Obstoječi programi, ki jih že dobro poznamo, kot recimo mladi v gibanju ali pa vse življensko učenje, takšni programi bodo sedaj imeli oziroma dobili nova imena. Ne gre za to, da ne bodo imeli sredstev, imeli bodo nova imena v okviru strategije 2020. Ne vem, ali je to slaba ideja, ampak mislim, da bi si morali to pobudo kritično ogledati in zavarovati moramo zbrane izkušnje trenutnih prejemnikov sredstev iz teh programov. Vendar pa spremembe nikakor ne bodo kakovostne narave. Upam, da je današnje srečanje začetek dialoga, ki nam bo pomagal pripraviti novo finančno perspektivo. upam, da nam bo protokol k Lizbonski pogodbi omogočil izvajanje predhodne razprave, torej pred samo pripravo proračuna, tako da bomo lahko ločili evropske prioritete od nacionalnih prioritet in da jih bomo lahko skušali uskladiti. Tako bomo lahko kar najboljše izkoristili skromne sredstva, ki so nam na voljo. Euh, Hvala. Hvala tudi vsem tistim, ki so sodelovali v tem delovnem eh, popodnevu. To je seveda tudi znak kakovosti. Hvala lepa Sidoniji za poročilo z predloge. Hvala predstavnikom eh, nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta, ki so sodelovali v razpravi. Eh, spomnim se eh, tega, kar je povedal Göran Fern, sedaj je kriza, ne zapravimo priložnosti. Mislim, da nas mora navdahniti ta optimizem. Winston Churchill je dejal v zvezi z američani, da američani vedno najdejo dobro eh, rešitev, potem ko so preizkusili vse druge. To je seveda kompliment. In za nas francoze, ki že 20 let iščemo za gospodarstvo dobro rešitev, ne da bi je našli in ne najdemo dobre rešitve, ker iščemo samo francoske rešitve in ne pogledamo skromno na vzven, zato da bi eh, videli, ali je kdo drug iznašel kolo. Torej, treba je poslušati druge eh, partnerje, ki so morda že odkrili kolo in morda bomo skupaj odkrili kolo 21. stoletja osebno uh, ugotavljam, da je vlado velik konsens med vsemi, ki so spregovorili, torej zauzemajo se za to letno skupno proračunsko srečanje. Saj začeli bi s tem. E, torej, določeni. parlamenti, niso spregovorili, tu so nam primer bili tudi predstavniki opozicije, tako iz Francije. Mi seveda potrebujemo konsens vseh parlamentov, da bi delovali v tej smeri naprej. Vendar tu je danes vladalo soglasje in strinjanje s tem, da bi sodelovali, da bi skupaj delali za to, da bi uveljavili pravice parlamentov in da bi tudi izvajali o odgovornosti pristojnosti parlamentov v sedanji krizi, v novih postopkih in želimo pač eh, zopet priti do trajnostne eh, rasti, ki jo potrebujemo, želimo podpirati gospodarstvo in če nam uspe organizirati to letno proračunsko konferenco, v kateri bi sodelovali parlamente držav članic, eh, se tu ponujajo trije tipi tem, eh, se pravi proračunska koordinacija, eh, potem pa obravnava črnih luken. Torej, to so bližnjice, skrivne odločitve, se pravi odločitve, ki jih sprejemajo vodilni v državah in ki se izmikajo nadzoru parlamentov. Torej, veliko smo slišali o bančni finančni krizi, e, slišali smo, pomembne so zunajbilančne postavke in sedaj pa moramo seveda ugotoviti, kakšne so stvari, ki se izmikajo proračunu. To so te črne luknje, te moramo zapolniti, zapreti in to je tudi primerna tema za eh, razpravo na taki letni proračunski konferenci. Mnogi med vami so tudi omenili problem sankcij. To pa je seveda zelo težaven problem. In še vedno nimamo tu zadovoljive rešitve. Vsi razumemo, da če obstajajo metode preprečevanja, eh, torej, če ni nekega preprečevanja, eh, potem lahko države zaidejo v tako situacijo, v kateri smo. In v pogodbi sedaj pač eh, piše, da država, ki ne izpolnjuje finančnih predpisov mastrihskih kriterijev, eh, da take države sankcioniramo. Vendar tu s tem zahtevamo plačilo od nekoga, ki je že uničen in na tleh se pravi, treba je delati z bonusom in malusom. Uh, s korenčkom in palico in treba je torej ponujati nagrade in tudi predvideti kazni. Torej, upravljanje gospodarstva bo treba spremeniti sedaj po krizi. italijanski kolegi so tudi govorili o spremembi proračunskega postopka. In največja težava pri takej konferenci ni politične, institucionalne narave, temveč je praktične narave. Že danes niso mogli priti vsi, kajti eh, v vseh parlamentih se dela od torka do četrtka in se potem uh, poslanci vračajo v svoja volilna okrožja. In tako nam tudi ni uspelo tukaj zbrati vseh predstavnikov vseh držav članic. E, z pristojnimi v Evropskem parlamentu in z belgijskim e, predsedstvom bom preveril, ali ne bi mogli vzpostaviti delovno skupino, ki bi preučila to zamisel. Torej, to je torej, organizacija prve eh, proračunske konference in potem bomo videli, če bo prvi poskus uspel. Eh, Van Rompuy je zadolžen, da razmisli, o vzpostavitvi novega mehanizma, novega postopka za koordinacijo naših ekonomskih politik. Po poletju naj bi delovna skupina povedala, kakšna so svoja, njihova stališča in parlament želi sodelovati pri tem delu. Treba je še videti, kako naj poteka to sodelovanje, vendar mi želimo sodelovati vsekakor, če bomo sodelovali pri tem delu, bom poročal tudi o tem, eh, kar je bilo rečeno danes eh, tukaj. Torej, če bom v tej delovni skupini eh, RMP-ja sodeloval, bom tudi povedal, kakšna je politična volja. in da se bodo stvari obrnile v tisto smer, eh, ki si jo želimo. Hvala lepa, zaključujem sejo in vas vabim, če se vam ne mudi na železniško postajo ali letališče, eh, na državno srečanje v dvorano na levi strani. Tam bomo v prijateljskem. Eh, okviru nadaljevali z našimi pogovori. Hvala lepa.